te skupine. In to se je zgodilo 21. julija 2007, 2009, se upravičujem. Evropska ljudska stranka in skupina socialistov in demokratov ter skupina zelenih, konzervativcev in reformistov ter skupina z svobodnih evropskih demokratov so uh, spremenili svoje imena in uh, te spremembe boste našli v zapisniku. Če do konca tega zasedanja ne bo um, ugovorov, potem bomo to sprejeli. Ta imena so vam na voljo v dokumentih, zato jih zdaj ne bom prebral. Italijanske sodne oblasti so prosile za parlamentarno imuniteto gospoda Fioreja oziroma da se ta imuniteta prekine v povezavi s sodnim postopkom Vincenco. V skladu s členom 6.2 poslovnika se bo s to zadevo ukvarjal odbor za pravne zadeve ta odbor me je tudi prosil, naj povem